gospod predsednik kolegice in kolegi otvarjam zasedanje zapisnik včerajšnje seje in eh, sprejeta besedila so na voljo kakšna pripomba temu ni tako s tem je zapisnik tudi potrjen